Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Uh, Spoštovane dame in gospodje, prosim, zasedite svoje mesta. Začeli bomo s sestankom odmora regij. Današnji dnevni red je zelo pomemben in že deset minut zamujamo, tako da mislim, da lahko kar začnemo. Začeli bomo s prejetjem dnevnega reda. Lahko sprejmemo osnutek dnevnega reda ali kdo ogovarja. Gospod Van Nistelroj. Nekoliko nenavaden ugovor imam in sicer, eh, da bomo obravnavili sebinsko točko po glasovanju. Comment. Dobro, to smo si zabeležili kot, kot komentar zaradi tega, ker smo gospoda Kajtonena pravzaprav povabili na februarski sestanek, pa se ga ni mogel udeležiti takrat. Tako da bo prišel na današnji sestanek, žal pa bodo prej potekala glasovanja pred eh, izmenjavo mnen z njim in pod predsednikom Evropske investicijske banke. Mislim pa, da bo ta izmenjava mnen vseeno zelo zanimiva in koristna, če tudi po glasovanjih. So še nadaljne pripombe ali ogovori glede dnevnega reda? Ne, ni videti. Dnevni red smo torej sprejeli. Druga točka. Sprejetje zapisnika seje 26. februarja zapisnik uh, eh, imate med dokumenti. Predlagam, da kot običajno, razen če boste tekom tega sestanka podali ugovore, sprejmemo zapisnik. Se strinjate? Dobro. Tretja točka. Sporočila predsednice. Samo tri sporočila imam, dve sta zelo tehnični in tretje bolj eh, informativne narave. Najprej bi vas rada opomnila, da pričakujemo glasovanje od desetih naprej, tako da prosim preverite, da imate s seboj glasovalne kartice. Prepričana sem, da bo treba nekaj glasovanj mm, elektronsko preveriti. Samo toliko naj vas opomnim na kartice. Drugo sporočilo se nanaša na četrtkov, po, četrtkove popovdanske sestanke odbora regij. Žal, letos poteka veliko sestankov v četrtek v odboru regij. In eh, čisto iskreno, ko sem predlagala časovnico za sestanke tekom leta, sem pričakovala, da se boste odvali ampak odziva ni bilo. Tako da imamo sestanke ob četrtkih. Po tem sestanku imamo še tri sestanke septembra, oktobra in novembra. V vsakem primeru so to sestanki odbora regije. Moramo torej zaključiti z delom odbora v predvidenih terminih, tako da vas prosim, da ustrezno organizirate tudi svoje potovanja in eh, to uskladite z dnevnim redom odmora regi. Obljubljam pa, da bomo na pravičen način poskušali oblikovati dnevne rede za te četrtkove sestanke. Poročila različnih skupin bodo predstavljena na popovdanskem delu sestanka, ker vemo, da je to bolj zapleteni del dneva. Enkrat smo že poskušali v zadnjem trenutku spremeniti dnevni red, pa to ni bilo najbolje, tako da bomo poskušali ustrezno pripraviti dnevne rede za četrtkove sestanke, tako da bodo enakopravno zastopane vse politične skupine, tako dopovdan kot popovdan. nadaljujem. Prihodnje leto bo sekretarjat eh, si prizadeval za to, da bi izposloval boljše termine za odbor um, regij, zaradi tega, ker drugi odbori nimajo tako veliko sestankov ob četrtkih. Se bomo potrudili po najboljših močeh. Gospa Krel. Najlepša hvala. Da, res je, mislila sem, da je šele poznaje prišlo do sprememb. Nisem eh, opazila, da imamo tako pogosto sestanke ob četrtkih, tako da naslednjič, če bi imeli informacije o tem prej, nas o tem obvestite, zagotovo bi takrat ogovarjali. Kaj ti povedati moram, da je delo parlamenta in odbora seveda zagotovo pomembno, ampak tudi delo v volilnih okrožjih je zelo pomembno. Že tako nam ostane to samo petek in sobota za delo v okrožjih. In uh, v četrtek um, po deveti oziroma po sedmi uri zvečer komaj da še pridemo um, do naših volilnih okrožij. Lahko sicer pridete um, naprimer v destinacije v Belgiji ali pa Franciji, zagotovo pa ne v Španiji, na Portugalskem in podobno. Tako da možno. Zagotoviti bi morali tudi, da bi bili poročevalci prisotni ali pa, da bi nekdo v imenu poročevalca lahko spregovoril v odboru. Upam sicer, da ne bo pogosto prišlo do tega, ampak um, če je treba voditi pomembne razprave v tako neugodnem času, se mi zdi pomembno, da bi poslanska skupina lahko predvidela nadomestnega govornika. Hvala. Hvala, razumem vaše pripombe. Imamo nekoliko izkušenj iz predhodnih sestankov. Ta situacija glede četrtkovih sestankov bo morda dober razlog za večjo prilagodljivost, ko gre za sprejemanje oziroma določanje nadomestnih članov za to, da spregovorijo o imenu poročevalcev. Razumem vaše sporočilo in ga sprejemam. In tudi iz Bolgarije je težko priti iz Bruslja. In sama moram leteti v petek zjutraj, kar pomeni, da izgubim celoten petek. Ampak takšna je pač situacija z našimi sestanki. Zato je treba sprejeti to situacijo in ustrezno načrtovati dnevne rede in tudi naša potovanja. Treba bo najti morda na nekaterih sestankih a, namestnike, tako da lahko zagotovimo, da bomo seveda izpolnili naše dožnosti kot odbor regij. Za prihodnje leto se bomo pa potrudili po najboljših močeh. In tretje sporočilo predsednice je naslednje. Prejšnji teden sem predsedovala delegaciji odbora regij na nizozemskem. To je bila prva delegacija našega odbora v trenutnem sklicu parlamenta. Drugi člani so bili gospa Gojfrida, gospod Omarže, gospod Novakov, gospa Rodriguez in gospa Piraki. Gospod Van Nistelrooy nas je spremljal in rada bi se mu izredno zahvalila za njegov prispevek in za prispevek njegovega urada, ko gre za oblikovanje programa in uh, obiske. Res smo bili zelo navdušeni nad samimi sestanki na nizozemskem. Zelo toplo so nas prejeli. Imeli smo zelo zanimive in koristne sestanke. Prepričana sem, da je to eden izmed uh, dobrih primerov tega, kako regionalna politika in uh, učinek um, sklada za regionalni razvoj zagotavlja rast za delovna mesta in zagotavlja razvoj lokalnega gospodarstva, vnaša razvoj tudi za mala in srednja velika podjetja. Zelo pomemben del naše misije je bil tudi vključiti se v zelo dobro partnerstvo med vlado, lokalnimi skupnostmi, podjetniki in eh, znanstvenimi in raziskovalnimi institucijami. To sodelovanje res eh, zagotavlja mm, dobro rast vseh eh, projektov, ki so nam jih predstavili. Tako da najlepša hvala, gospod Van Nistelroj. In najlepša hvala tudi vsem kolegom, ki so se udeležili te delegacije. Z veseljem se, bo, se zahvaljujemo vsem gostiteljem, podjetjem in organizacijam, ki, s katerimi smo se sestali na naši misiji na nizozemskem. Tako da ta prva misija je bila zelo uspešna, na to pa bomo razpravljali še o nadaljnih misijah za to leto. Tako da najlepša hvala. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnen o kohezijski politiki in za pregled strategije Evropa 2020. Naš poročevalec je gospod Ruas, imamo tudi poročevalce v Senci in predstavnike Evropske komisije gospod Marcel Hag in gospod Bene Demblans iz generalnega sekretarjata in gospod John Walsh iz generalne direktive za regionalno politiko. Mislim, da je tako. Začenjamo torej z izmenjavo mnen. Gospod Truez, beseda je vaša. Najlepša hvala, spoštovani kolegi. Dovolite mi nekaj pripodnih, uvodnih pripomb. 24 let sem bil župan eh, mesteca na Portugalskem in prav tako sem bil v zadnjih letih predsednik eh, odbora županov in sem zelo vesel mm, za to in mislim, da sem tudi kot eh, poslanec Evropskega parlamenta pokazal veliko odgovornost. Tako da sem zelo vesel, da sem poročevalec za ta doseko. Revidiramo strategijo Evropa 2020. Pri tej prvi izmenjavi mnen o našem poročilu bi najprej rad povedal, da gre tu za poročilo na lastno pobudo. Tako da sem vam vedno na voljo in tudi moja ekipa vam bo na voljo v prihodnjih tednih, če menite, da se je treba pogovoriti torej bolj poglobljeno prek bilateralnih eh, sestankov ali pa prek neformalnih sestankov o tej temi. Povdaril bi, da je moj cilj predvsem to, da bi imeli vsi nasliš, lasništvo nad tem poročilom o kohezijski politiki in eh, umestnem pregledu strategije Evropa 2020. To je zelo pomembna priložnost za nas, in upam, da bomo s to politiko lahko unesli več kohezije Evropsko unijo, tako da bo ta močnejša, bolj enakopravna. Toliko vodoma, sedaj pa bi nekoliko risal še ozadje oblikovanja tega poročila. Kot veste, sta svet in komisija že objavila nekaj eh, rezultatov dela na svojih spletnih straneh o tej točki. Delo se je torej že začelo o umestnem pregledu strategije Evropa 2020. Junija bodo objavljeni predlogi za pregled za novo strategijo. Tudi odbor za ekonomske in socialne zadeve in odbor regij sta pripravila mnenja in tudi ekonomsko-socialni odbor eh, pripravlja študijo na to temo. Komisija je 5. marca lani začela z javnim posvetovanjem o tem pregledu. Rezultati posvetovanja so bili objavljeni v tem mesecu. 3. marca je bilo poslano tudi sporočilo, v katerem je mm, razvidno, da bo ob koncu leta predlagala nova strategija Evrope oziroma revizija strategije Evropa 2020 v skladu z um, političnimi usmeritvami uh, komisije v obdobju 2014 do 2020. In tudi gospod Katajne je dejal, da če morda do tega ne bo prišlo v naslednjih šestih mesecih, bo to morda zaradi tega, ker eh, bo pomembneje obravnavati mm, druge teme. Vsekakor pa je sedaj napočil čas, da odbor regij začne obravnavati to zelo pomembno vprašanje, ki se dotika kohezijske politike. Glede na to predlagam, pet ključnih točk za razpravo. In že sedaj vas prosim, da podate mm, kakršnekoli prispevke in predloge v razpravi. Najprej. Mislim, da je potrebno izpostaviti ključno vlogo, ki jo igra kohezijska politika, ko gre za doseganje ciljev strategije Evropa 2020. Drugič. Evropski sklad za strateške naložbe torej del Jukendjevega načrta, bi moral biti dopolnjujoč. To bi morala nadgraditi kohezijsko politiko Evropske unije in strukturne sklade. Tretjič. Strategija Evropa 2020 se mora začeti izvajati na podlagi mm, izvajanja strani več vlad to mora temeljiti na partnerskem sodelovanju, kar pomeni, da je treba zauzeti mešani pristop. To je tisto, kar bi morali spodbujati. Pristop od zgoraj na vzdolj in od spodaj na vzgor, torej obenem. Zagotoviti moramo upravljanje na več eh, ravneh v posameznih državah članicah, tako da bi odpravili morebitne težave, namreč preobremenitev, lokalnih eh, in regionalnih oblasti, ki se nahajajo na dnu te piramide. Prav tako pa si je treba prizadevati za poenostavitev in podpreti cilj številka 11, ki govori o okrepitvi upravnih zmogljivosti v regijah. In četrtič, treba je zauzeti teritorijalni pristop pri strategiji Evropa 2020. Treba je oblikovati teritorijalne cilje, cilje, ki so relevantni za posamezno regijo, ki so prikrojeni posamezni regiji in njenim zmogljivostim. Morali bi vnesti nekaj fleksibilnosti, tudi ko gre za izvajanje tega načela. Lahko bi uvedli namreč kakovostne študije. Jasno je tudi, da imajo regije različne izkušnje in se nahajajo v različnih situacijah, imajo različne značilnosti in zmogljivosti. Tako da ta ukrep bi moral delovati na več ravneh in bi moral poleg tega izboljšati tudi lasništvo lokalnih oblasti nad strategijo Evropa 2020. Treba jih je vključiti na to področje, ki jih neposredno zadeva. Tako bodo lahko pozitivno prispevali k izvajanju ciljev strategije Evropa 2020. Glede na časovne omejitve in na zamude pri izvajanju trenutnih strukturnih skladov je pomembna razprava o dolgoročni prihodni strategiji Evropske unije. Tu gre za vprašanje, kaj se bo dogajalo po letu, po proračunskem obdobju 2020. Treba je govoriti tudi o že zelo zgodaj spregovoriti o tem, kaj se bo dogajalo s skladi po proračunskem obdobju 2014 do 2020. O tem bi bilo treba obveni, obvestiti že vse ravni upravljanja, že sedaj. Preden nastopita delo nov sklic parlamenta in komisije, bo treba pripraviti nove strategije. Že takrat, že prej moramo imeti na voljo novo strategijo in um, večletni finančni okvir po letu 2019. Tako da bi vas na koncu rad opomnil še na časovnico. Glede tega dosjeja 17. junija je predvidena druga razprava in takrat bo predstavljen osnutek poročila prvi. Julija bo rok za spremembe in 17. septembra predvidoma bo potekalo glasovanje v odboru regije. Tako. Sedaj pa čakam na vaše prispevke. Hvala. The... Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v Senci. Najprej gospa Krel. Najlepša hvala, predsednica in najlepša hvala poročevalcu. Hvala tudi za to priložnost, eh, da bomo imeli prve razprave že v okviru poročevalcev v Senci sama bi imela nekaj pripomp. Osnovno izhodišča za poročilo so dobra. Pomembno je, da se ukvarjamo s točkami, ki jih je orisal poročevalec. Izredno podpiram to vprašanje, da je treba cilje Evropske unije. Evropa 2020 tesno povezati s kohezijsko politiko, ker je kohezijska politika orodje za izvajanje te strategije. In če se bodo države članice in regije prepoznali v tej politiki, potem bodo lahko ustrezno delovali tudi v okviru kohezijske politike. Tako bo vse skupaj zelo dobro oblikovano. Prav tako podpiram točke, ki jih je navedal poročevalec glede načela partnerstva. Parlament si je zelo prizadeval za bolj izboljšanje načela partnerstva ampak vem, da nekatere regije že sedaj tega ne izvaja tako, kot smo prvotno predvideli. In na to morda ne bo smiselno še enkrat reči ne, postopek je treba zaustaviti in drugače začeti izvajati načelo partnerstva. Mislim, da je treba jasno reči, da tega ne moremo sprejeti in da pri prihodnji kohezijski politiki moramo zahtevati, da bi bil sprejet ta postopek, ki se bo tudi izvajal. Splošno vprašanja so zelo pomembna, bi pa poročevalca prosila, da v svojem poročilu najde prave formulacije. Paziti moramo, da ko gre za evropske cilje in nacionalne cilje, da ne bomo nalagali tuša regionalnih ciljev, ki bodo še dodatno obremenili upravljanje na regionalni ravni. Tega si ne želimo. Želimo si čim manj upravne obremenitve in takšne dodatne zahteve, dodaten sloj ciljev bi lahko privedel do tega, da se bo stanje eh, za občine in regije poslabšalo in mislim, da to ni cilj, ki ga ima v mislih poročevalec. Vesela sem tudi, da je poročevalec um, omenil časovnico tudi pripravo na naslednje programsko obdobje. Tu naj povem samo par besed. V zadnjem mandatu, v letu 2010, smo začeli pripravljati peto poročilo o kohezijski politiki, izhajajoč iz predlogov komisije. In uh, vse do uredbe, sprejetja uredbe 2014 oziroma 2013 uh, smo se res trudili po najboljšnih močeh, da bi zadeve opravili v pravem času kar pa nam tu skoraj da ni uspelo. Več kot sto trialogov smo namreč imeli. To časovnico bi lahko skrajšali samo, če bomo učinkovito sodelovali s svetom oziroma če bo svet učinkovito je sodeloval z nami. Mi nismo bili tisti, ki bi zavirali stvari. Ko je šlo za omestni pregled, torej za leto 2000, je to leto 2017. Prej sploh ne moremo začeti razmišljati o srednjeročnih finančnih eh, načrtih. Tako da tu nismo preveč fleksibilni. Kar pa lahko storimo in na podlagi izkušenj vem, da bo tako, je to, da bi že sedaj lahko začeli govoriti o operativnih eh, kriterijih, kot je bilo to zadnjič. Ti elementi so namreč eh, zelo podaljšali razpravo. Če bi ta element lahko organizirali že sedaj in ga sprejeli, potem bi imeli v času pogajanja nekoliko več časa za druge točke. In eh, zelo bi si prizadevala za to, da preučila, katere kate, kriterije res potrebujemo v okviru prihodnje kohezijske politike, tako da bomo sprejeli oziroma zagotovili ustrezno kohezijsko politiko tudi po letu 2020. And... Najlepša hvala, gospa Krel, gospa Tomašič. Je ni tu, ni je z nami, tako da nadaljujemo z gospodom Van Miltenburgom. Gosp Izvolite. Hvala. Kot ste rekli, je kohezijska politika pomemben instrument za doseganje ciljev strategije Evropa 2020. To je instrument bistvenega pomena. Inovacijska unija je tudi ena izmed vodilnih pobud v okviru strategije Evropa 2020 in kohezijska politika mora odigrati pomembno vlogo tudi, ko gre za raziskave in razvoj. Če si pogledamo rezultate javnih posvetovanj komisije, ko gre za strategijo Evropa 2020, vidimo nekatere statistične podatke. V letu 2013 eh, je šlo za 2 odstotka BDP, ko gre za izdatke za raziskave in razvoj. In to bi si morali prizadevati za 3 odstotke sredstev namenjenih za raziskave in razvoj. Tako lahko prispevamo tudi k rasti in ustvarjanju novih delovnih mest. Poleg tega, ko gre za zaposlovanje, tu imamo v mislih predvsem Evropski socialni sklad, je treba razmisliti, kako lahko ta sredstva uporabimo za razvoj človeških virov. In še ena točka, ki bi jo želel videti v poročilu, je ta, kako okrepiti mala in srednje velika podjetja, kako lahko izboljšamo energetsko učinkovitost. Vse to lahko prispeva k temu, da bomo dosegli cilje strategije Evropa 2020. Po mojem mnenju smo kot Evropski parlament um, delo začeli opravljati dobro, ko gre za kohezijsko politiko v primerjavi z drugimi institucijami. Vemo pa, da je sedaj velika večina projektov oziroma programov že odobrenih. Sedaj jih je treba torej začeti izvajati. Pri tem je treba zagotoviti, da sredstva iz kohezijske politike učinkovito prispevajo k um, razvoju na področjih, ki sem jih omenil. Tako bomo dosegli tisto, kar si želimo, ko gre za strategijo Evropa 2020. Toliko o tem in upam, da bo poročevalec unesel uh, te točke svoje poročilo. Najlepša hvala. Naslednji poročevalec v senci je Dimitrios Papadimulis.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 E, tudi jaz sem več kot 20 let e, delal na lokalni ravni, bil sem tudi predsednik Združenja županov litvanskih mest, tako da imam tudi sam kar nekaj izkušenj na tem področju. Imam izkušnje s tem, kako deluje kohezijska politika v državah članicah in s katerimi problemi se ti najpogosteje srečujejo. Zato moram reči, da upam, da cilji politike EU 2020 ne bodo šipkejši na koncu koncev. Dejstvo je, da razmere v EU niso enake posod. Razlike so velike in pomembno je vedeti, kje so razmere boljše, kje so manj dobre. Včeraj smo govorili o problematiki transporta v Evropi. Uh, Nemčija je predlagala minimalno plačo v transportnem sektorju in eh, vse to povzroča težave v določenih državah članicah in zato moramo stvariti vse, kar je v naši moči, da te razlike ne bodo več tako zelo markantne znotraj EU. Pomembno je, da strateški investicijski sklad decentraliziramo. Zato, da bo ta lahko prispeval k izvajanju in uveljavljanju kohezijske politike. Poročevalec med drugim pravi, da upravljanje na več ravneh velja vzpostaviti, saj je to nekaj popolnoma naravnega. No, Litva figurira kot eh, ena sama regija, ker je tako majhna država. In to pomeni, da če želimo doseči neke konkretne rezultate, morajo vse države članice vzpostaviti regionalno politiko in eh, ne smemo se ustavljati pri formalnostih, sploh pa ne govoriti o nekem eh, skrivnostnem sistemu, ki ga bomo morda enkrat vzpostavili. Treba je upoštevati tudi regionalno specifiko, treba je upoštevati mnenja odbora eh, regij. Prav tako je pomembno, da dobijo lokalne skupnosti več pooblastil kajti lokalne skupnosti želijo investirati, želijo izboljšati razmere v regiji. Tako da znotraj lokalnih skupnosti bodo tudi politične stranke zainteresirane za doseganje rezultatov, več interesa bo za privabljanje zasebnih investicij in vse to torej so razlogi, na podlagi katerih se bo razvoj okrepil. nima smisla, da centralne oblasti teh pomoči ne posredujejo lokalnim skupnostim. O tem vprašanju mislim, da moramo govoriti kar se da resno, kaj ti čas beži. V obdobju 2007 do 2013 je v Litvi 11 odstotkov vseh evropskih sredstev šlo v regionalno politiko, vse ostalo se je odločalo na centralni ravni in to, po mojem mnenju, ni normalno. Seveda je potrebno, po mojem mnenju, nameniti vsaj polovico teh sredstev neposredno lokalnim in regionalnim oblastem, ki odločajo o porabi teh sredstev. Izkušnje torej so zelo raznolike in eh, dejstvo je, da na začetku vsakega novega programskega obdobja prihajajo nova pravila. In lokalne skupnosti so tiste, ki izvajajo 70 odstotkov projektov vezanih na koriščenje teh sredstev. In eh, te lokalne oblasti se soočajo torej z ogromnim upravnim bremenom, kar je tudi treba upoštevati. Hvala lepa. In zdaj pa odpiram razpravo še za ostale kolege, ki želijo sodelovati v tej razpravi. Gospod Vrnistelroj. Hvala lepa. Mislim, da je to dober okvir za začetek, ampak eh, vendarle ena pripomba. Mislim, da je zdaj pred nami priložnost, kajti Evropska komisija zdaj pripravlja oceno za leto 2016, mi pa zdaj na lastno pobudo pripravljamo to poročilo, kaj pomeni, da se lahko osredotočamo na celotno zgodbo EU 2020. Na splošno gledano ljudje menijo, da je to vse v redu, vsi deležniki pravijo, da je to prava usmeritev, da je treba iti v to smer eh, pametnejše, bolj zeleno zaposlovanje, vse v redu. Ampak pomembno je, da zdaj si vzamemo čas in pogledamo naše lastne inštrumente, ki jih opredeljujejo naše uredbe in predpisi, in se moramo vprašati, ali bomo dejansko zdaj lahko dosegli rezultate bistveno bolje kot v prejšnjem programskem obdobju, ko smo imeli Lizbonsko strategijo in stare uredbe. Zdaj imamo pa EU 2020 in nove predpise. In zdaj je vse skupaj bolj eh, koncentrirano, ne porabljamo denarja vse oprek, ampak ne, z sredstvi, ki jih imamo na voljo, skušamo dosegati te in te eh, cilje in opredeljujemo takšne in takšne rezultate. Tako da mislim, da si moramo vzeti nekaj časa za to, da pogledamo naš sistem doseganja uh, teh rezultatov. Če bo vse skupaj prezapleteno, če bo preveč birokracije, potem poglejmo na to, skozi optiko ciljev, ki jih želimo razseči v okviru EU 2020. Tako da vzmimo si čas, da bomo tudi ustrezno pripravljeni, kajti to je namen našega dela tu v tem odboru. Ja, informiramo se, razpravljamo, ok, ampak moramo biti tudi pripravljeni hitro odzivati se, kajti pogosto se stvari spreminjajo zelo hitro in zelo hitro spreminjajo tudi zunaj našega področja regionalne politike. In če vemo, katere področje bo treba prilagoditi, moramo v odkriti razpravi mm, spregovoriti tudi o tem. Gre torej za dvojno pozitivno zgodbo. Imamo več časa kot v prejšnjem parlamentu. Zdaj imamo torej razpravo na, poročilo na lastno pobudo, imamo dovolj časa, V ostalih odborih bo o tem govora prihodne leto, tako da, če je potrebno, razvijemo tudi določene ideje za resetiranje tega sistema, ki jih lahko po potrebi uporabimo kasneje. Hvala lepa, gospod Van Nistelrooy, gospa Breso. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dve kratke pripombi, potem pa seveda se bomo pogovarjali kasneje na podlagi besedila, ki ga bo kolega predstavil. No, jaz menim, da, kot je bilo že rečeno v razpravi o poročilu, ki ga bo komisija pripravila o izvajanju EU 2020, torej, kot je že bilo rečeno, mislim, da moramo zahtevati od komisije, da nam predstavi analizo problemov, ki so se izkazali v obdobju krize, kajti EU 2020 smo oblikovali pred krizo, potem je prišla kriza in ta je radikalno spremenila ekonomsko-socialni kontekst Evrope. Tako da mislim, da si ne moremo predstavljati zgolj neko rutinsko, nek rutinski srednjeročni pregled, ampak mislim, da bo potreben bolj kompleksen pregled, ki bo vseboval tudi analizo tega, kako naše strategije zagotavljajo ali pa tudi ne zagotavljajo ustrezne fleksibilnosti, ki jo potrebujemo zato, da se odzivamo na eh, realne potrebe gospodarstva, družbe in eh, sveta. Kajti naše strategije, meni se zdi, tako ostajajo mm, zelo, zelo toge. Eh, to so neki zelo, zelo togi bloki z zelo majhno sposobnostjo prilagajanja realnosti. Evropa seveda temeli na načelu vnaprejšnjega programiranja, ampak dejstvo je, da po mojem mnenju vsaj morajo te modalitete programiranja imeti tudi sposobnost prilagajanja. Kajti sicer bodo vsi ti programi EU doživele podoben konec kot eh, drugi to vrstni programi v zgodovini. Eh, to so neke, neki spisi, neki, neki spiski želja, ki se nikoli potem ne uresničijo. Tako da bi prosila kolega poročevalca, da pozove komisijo naj se vendarle potrudi in eh, pripravi tudi strukturni pregled načina, kako se lotevamo najpomembnejših strategij v Evropi, sploh glede na spremembe v realnosti. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Gospa Tomašič. Najprej se opravičujem, bila sem eh, na triologu v odboru za ribištvo, zato sem nekoliko pozna. Toliko zdaj dovolj angliščine, zdaj pa hrvaščina. Torej, strategija EU 2020 se je sprejela v luči dolgoročnih izzivov, s katerimi se sooča EU. Žal, slabše razvite države EU ostajajo daleč od izpolnitve ciljev te strategije. Zaradi dolgotrajne gospodarske krize, zaradi eh, padca javnih investicij, številne regije niso bile sposobne dosegati glavnih ciljev strategije EU 2020 in sicer 75-odstotna zaposlenost prebivalstva v populaciji 20 do 64 eh, let do leta 2020. Eh, večina eh, pogojev iz leta 2010 je izginilo, nekateri so se poslabšali. V, na lokalni ravni bi morali uporabiti strategijo EU 2020 kot merilo lastnega napredka in izmenjavati tudi najboljše prakse, programi nacionalnih reform, ki postavljajo politike držav članic za premostitev ovir pametnega, zdržnega in vključujočega mm, programa rasti, ne upošteva teritorijalne raznolikosti eh, ali pa tudi trenutni spektr političnih ukrepov, ki jih izvajajo lokalne in regionalne oblasti na različnih področjih izvajanja strategije. To stanje je posledica pristopa od zgore na vzdolj, ki so ga države članice Eh, uporabljale pri zastavljanju nacionalnih ciljev. Zdi se, da ni bilo sistemskih poskusov za to, da se izkoristijo neizkoriščene možnosti, eh, ki jih ponujajo dogovori o upravljanju na več ravneh, eh, kar je možno uveljaviti. Zato je kombinacija metod od spode na vzgor in od zgore na vzdolj pri načrtovanju in določenju ciljev predstavlja možno korist za to strategijo. Ta pristop bi nam reče omogočil, da določenih eh, regionalnih in eh, lokalnih posebnosti eh, vendarle upoštevamo na nacionalni ravni. Na ta način bi revidirna strategija bolje zagotovila odpravo vseh preprek za pametno, zdržno in vključujočo rast v državi in prav tako omogočila učinkovito ukrepanje lokalnih in regionalnih oblasti. Hvala lepa. Thank you. Hmm? Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. Čisto kratek bom. Še eno stvar bi rad tu dodal, ki mislim, da bo kar temeljnega pomena. Sploh, ko govorimo o strategiji EU 2020. EU 2020 pomeni rast in eh, preko rasti tudi delovna mesta. Pri tem pa bo največjega pomena, da država, zvezdna dežela, regija, lokalna skupnost ima možnost izvajati projekte, dobi denar in s tem denarjem potem eh, investira v pametne, v bodočnost usmerjene projekte. Kriteriji, ki jih zdaj nalagajo šestorček, eh, dvojček, to je zadeva, ki jo mnogi opredeljujejo kot problematični, ampak eh, regije, E, federalne enote, lokalne skupnosti imajo zaradi tega problem pri investicijah v, e, v prihodnost usmerjene projekte zaradi tako imenovanega SEC 2010. Pomembno je, da te investicije spodbujamo namesto, da jih zaviramo in Evropski parlament tu v našem odboru in tudi v okviru tega poročila mora te pomisleke izpostaviti. To ni samo moj pomislek, vse čas me na to opozarajo, da če bomo stvari pustili takšne, kot so, v prihodnje javne investicije ne bodo več možne. Kajti javna, javni sektor oziroma država ne more tega potem opredeliti kot investicijo, ampak. Eh, je to težava na proračunski ravni. Tako da mislim, da moramo to upoštevati na ravni tudi tega poročila, kajti če lokalna skupnost, regionalna skupnost teh možnosti ne more izkoristiti, potem to nima smisla. Hvala, gospa Maletič. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vsekakor se strinjam s kolegi, da je izredno težko v tako spremenjenih pogojih, ki jih povzroča eh, kriza, zagotoviti ustrezno dinamiko izvajanja ciljev strategije EU 2020, če ne bomo bistveno spremenili pristopa in načina dela. In mislim, da je zato pomembno to, kar se je zgodilo v kohezijski politiki. Bistveno eh, smo jo spremenili v primerjavi z 2.7 do 2.13. Torej 2.14 do 2.20 je bistveno drugačen program kot 2.7 2.13. Tu ni govora zgolj o investicijski politiki, ampak o razvojni politiki, ki lahko bistveno prispeva k izpolnjevanju ciljev EU 2020. Ampak jasno je, da je strategija in način, kako je ta strategija opredeljena, bistvenega pomena. Zato pravi trenutek zdaj izvajamo ta pregled, da bomo lahko na koncu, koncu do leta 2020 eh, dosegli kvalitetne rezultate. Hvala lepa. Naslednji je gospod Walsh, predstavnik komisije. Je tu? Ne? ne bo gospod Walsh, ampak eh, jaz prihajam iz generalnega sekretarjata komisije. Torej najprej hvala lepa za vse vaše komentarje in izjave. To so vsekakor vprašanja, ki jih bomo upoštevali pri umestnem pregledu strategije EU 2020. Vse, kar smo danes slišali, bomo vsekakor uporabili tudi pri pripravah na omenjeni pregled. Želela sem povedati par zadev o nedavnem razvoju okrog strategije EU 2020 in eh, njene povezave s kohezijsko politiko. Nekateri ste se tega že doteknili v svojih izjavah. Torej, nekaj korakov smo že naredili in plakovali pod eh, preglede strategije. Imeli smo sporočilo o analizi zatečenega stanja in o korakih, ki so bili uspešno eh, narejeni v smeri dosegena ciljev EU 2020. Potem smo tudi sprožili javno posvetovanje eh, med eh, majem in oktobrom 2014 in to pomeni, da bo pregled strategije potekal v dveh korakih. Prvi korak smo naredili 2. marca 2015 ko je komisija objavila rezultate tega javnega posvetovanja, ki sem ga prej omenila, skupaj z aktualnim poročilom o trenutnem stanju izvajanja strategije eh, po cilju in po posamezni državi. Prejeli smo več kot 700 prispevkov v okviru javnega posvetovanja in ključno sporočilo, kaže na to, da je strategija čisto v redu, kar zadeva cilje, torej doseganje e, više zaposlenosti, rasti do 2020. To je torej nekaj, kar odraža izzive, s katerimi se EU sooča danes in s katerimi se bo verjetno soočala jutri. E, ključni cilji so še vedno razumljeni kot eh, ustrezni inštrumenti, ki se med seboj nadopolnjujejo. Pomembna zadeva, o kateri pa moramo razmisliti in kar je šlo iz razprave kot nekakšna slabost te strategije in to ste omenjali tudi sami, pa je potreba po boljšem vključevanju različnih deležnikov in akterjev, ne le lokalnih in regionalnih oblasti, ampak nasplošno vseh eh, različnih akterjev, ki sodelujo pri strategiji. Zdi se, da obstaja potreba po zagotavljanju eh, večje identifikacije s to strategijo na ravni deležnikov. Drugo fazo pregleda bomo dosegli do konca letošnjega leta, ko bo komisija predstavila svoje konkretne predloge za spremembo strategije. V sporočilu z dne 2. marca komisija torej še ni obrala nekega stališča, temveč gre bolj za poročanje o dejstvih in o sporočilih iz javnega posvetovanja. Za nas eh, je kohezijska politika, in to smo izpostavili tudi v naših eh, sporočilih, je ključna politika, ključni kanal za doseganje ciljev strategije EU 2020 in na lokalne in regionalne oblasti tu igrajo ključno ulogo, še posebej glede na dejstvo, da reforma kohezijske politike z mm, večjo koncentracijo sredstev na prioritete EU eh, e 2020 tudi prinaša. To, kar ugotavljamo v analizi in kar bo treba upoštevati pri pregledu, pa je eh, vse večji razkorak, ki ga beležimo ne le med državami članicami, ampak ponekod tudi znotraj držav članic. Eh, do določene mere gre za posledico krize, povzroča regionalne razlike tudi znotraj držav članic, ne le med posameznimi članicami. Toliko za enkrat, morda, če želi John Walsh eh, še kaj dodati, tudi lahko dobi besedo. Hvala lepa. Ja, gospod Walsh, izvolite, ampak eh, vas moram prositi, da boste kar se da kratki. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Samo par zadev bi dodal. ta osnutek, ki ga je predstavil poročevalec, se mi zdi celosten in eh, dober začetek. Zelo tudi cenimo prispevek vaših odbora k tej temi. Številni ključni elementi reformirane kohezijske politike mm, in v veliki meri izhajajo iz strategije EU 2020. Rad bi omenil par teh elementov, pri katerih komisija preučuje, kako se ti novi elementi reforme vključujejo. Kasneje letos bomo poročali tudi o izidu pogajanj s tem v zvezi. Zadeva, ki ste številni omenili, je, da je kohezijska politika nekakšen laboratorij za upravljanje na več ravneh. Podpiramo načelo partnerstva in to zelo močno. To smo še okrepili s kodeksom ravnanja in v skupnem upravljanju z državami članicami mi mobiliziramo tudi regionalne in lokalne partnerje ter druge deležnike, da na ta način dosegamo cilje politike. Cilji politike so bolj osredotočeni in eh, to velja ne le za tematsko koncentracijo, ampak smo tudi bistveno bolj rezultatsko eh, usmerjeni skupaj z regijami in državami članicami, zato skušamo določati eh, nacionalne in regionalne cilje te politike in uh, v okviru programskega obdobja 2004-2020 bomo o tem tudi sproti poročali in to bo, mislim, da ponudilo zanimive nauke o tem, kako premostiti razkorake in kako regije in države članice lahko prispevajo k zmanjševanju zaostanka za ključnimi cilji. Pripravljeni smo seveda tesno sodelovati s poročevalcem in z odborom kot celoto pri nadaljevanju tega dela. Hvala lepa. Gospod Ruas, želite besedo za še nekaj zaključnih pripomp? Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča. Čisto na kratko bi se rad zahvalil vsem za njihove prispevke. Nekaj pomembnih zamisli je bilo tu podanih, torej da odpravimo upravna bremena, da damo več pooblastil lokalnim in regionalnim oblastem. Pomembno je tudi, da se zavedamo, da morajo lokalne oblasti dobiti več denarne investicije kot centralne. To je nekaj, kar je bilo večkrat izpostavljeno. No, pomembno je tudi, da smernice dela prilagodimo realnosti. In kot vedno, se moramo zavedati, da morajo strukturni skladi seveda podpirati gospodarstvo, v prvi vrsti pa morajo gospodarstvo pomagati pri preoblikovanju. Rad bi se zahvalil za to priložnost. Vsekakor bom upošteval konstruktivne komentarje, ki sem jih slišal v razpravi. Gre za poročilo na lastno pobudo na temo, ki ni ideološko obremenjena. Mi smo na koncu imeli odlično poročilo. Hvala lepa. Ja, omenili ste tudi že časovnico za nadaljevanje te razprave in tudi potem za potrditev tega poročila. Tako, gremo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer glasovanje. Naj vas spomnim, da je omejeno število glasujočih na politično skupino. Veseli me, da vas je toliko v dvorani, tako polnopravnih članov kot eh, nadomestnih članov, ampak moram vas spomniti, da imamo lahko največ 12 glasov ELS in največ 11 glasov, oziroma 13 in 12, 13 ALS in 12 za SD. Kaj ti eden eh, več je v dvorani v tem trenutku, samo toliko, da boste vedeli. Yes, we we begin now with the. Tako, zdaj pa začenjamo s prvo točko. In sicer gre za končno glasovanje na temo priložnosti za zeleno rast za MSP, poročevalec gospod Dan Nika. Lahko začnemo? Izvolite. Torej, amandma 8. Tu imamo prošnjo za ustni amandma poročevalca. Kdo temu nasprotuje? Ne. Ne nasprotuje nihče v ustnem amandmaju. Poročevalec, želite kaj povedati? Ne, v redu je, vse je to v pisni obliki, mislim, da vsi to vidijo. Dobro, potem pa zdaj glasujemo o amandmaju 8 z ustnim amandmajem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo naprej, kompromis 1, za, proti, vzdržani, sprejeto. kompromis 10. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 3. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 19. Amandma 19. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Ja se upravičujem, prav imate. Amandma 19 z ustnim amandmajem. Kdo nasprotuje ustnemu amandmaju? Ne. Dobro, potem zdaj lahko glasujemo. Amandma 19 skupaj z ustnim amandmajem. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Hvala lepa. amandma 20. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis 4. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 5. Za? proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 9. Torej, kompromis 9 za, proti, vzdržanje sprejeto. Naprej na kompromis 6. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 49 za. Proti. Zdržani. Sprejeta. Kompromis 8. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeta. In sedaj še končno glasovanje. prosim, če glasujete elektronsko. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. za, eno vzdržan, dva proti. S tem je mnenja tudi sprejeta. Hvala lepa. Well, the next. Namo, gremo naprej. Sir Van Nistelrooy. Gospod Van Nistelrooy, biste, boste kaj dodali? Izvolite. Ja, hvala. Na kratko bi želel povedati par zadev. Um, imeli smo tu izjemno posebno metodo, zelo malo časa smo imeli na voljo za delo. Uh, delali smo lahko samo v angliščini. Tudi poročevalci vsem se različnih skupin so mi izdatno pomagali, zato da smo v končni fazi dobili te kompromise. 18 jih imamo v končni, no, zdaj v končnem osnutku, ki jih lahko podprem. S kolegi imamo enoten pogled, enotno mnenje glede tega finančnega inštrumenta. Prvi odbor smo, ki glasuje o tem a, proračun Ekon. Trenutno obravnavata poročili Bulman in Fernandez. In glede določenih ključnih zadev, pač jih še niso upoštevali, ampak eh, bi jih morali kasneje, ko bodo glasovali o teh poročilih. To, so, to je splošni komentar, potem drug komentar. Eh, kot rečeno, časa smo imeli na voljo le malo. Sem tudi sam osebno predlagal, da bi da bi tudi v tej razpravi preučili uspešnost teh eh, inštrumentov. Ampak eh, mislim, da tega nismo primerno obravnavali. Sam sem podal predlog skupaj s Konstancom in na prvem srečanju poročevalcev v Senci smo prišli do sklepa, da ni prav, da posegamo v nacionalne, nacionalne ovojnice pri koheziji tega ne smemo vključevati v to razpravo. To je namreč čista ključna arhitektura eh, kohezije. To so skladi, ki jih imajo naše eh, države članice. V te, ta sredstva ne smemo posegati. No, potem pa sem podal tudi kompromisno besedilo, v katerem sem pozval Evropsko komisijo, da preuči vse možnosti in to je zdaj vključeno v ta ustni amandma. V zadnjih par dnevih sem se zopet pogovoril s poročevalci v senci. Dal sem to besedilo, da o tem premislijo. Glavna sporočila, ki izhajajo iz tega, so predvsem ta, da mora biti naš odbor bolj aktiven, bolj aktiven pristop moramo imeti pri teh vprašanjih. v razpravo se moramo vključiti že zgodaj, ne na koncu tega obdobja 2015-2018, um, zato da bi videli, kaj lahko storimo s tem inštrumentom. Kot odbor regiji nismo bili najbolj zadovoljni s to metodologijo, saj so vzeli sredstva iz naših programov. Želim pa, da bi preučili pač znotraj pravnih možnosti, kakšne alternative imamo v prihajajočih razpravah glede rezerve za uspešnost. Mi smo storili veliko dobrega z EDF-em, z kohezijsko politiko, mi smo tudi obiskali številne tehnološke parke, naprimer naše delegacije in pa kampuse in tako naprej. In so dobro zgrajeni in že odplačani. Šest let kasneje pridemo zopet v te iste, na iste kraje in so napol prazni zato, ker so podjetja, ki naj bi delala, poslovala tam, ne dobijo kreditov z bančnega sistema. Nov finančni inštrument pa daje možnost, da pač prevzemete, da prevzamete više tveganje, ampak za daljše obdobje, včasih tudi za 10-20 let. In na ta način lahko spodbudite absorpcijo teh sredstev v realno gospodarstvo. Na eni strani imamo torej sredstva, in, ki jih lahko uporabimo za obnovitev po krizi. Zato predlagam, da glasujemo in že bom povedal uh, več o tem, ko pridemo do težko na glasovalni seznam. Skratka, da glasujemo o ustnem amadmaju v uvodni izjavi, ne pa v samih členih. Tam sem umaknil ta predlog v členih. Prav tako sem to umaknil v predlogu za DAB. Predsedujoča, bom zaključil. Vprašanje je, če moramo to storiti zdaj, v tem trenutku. Ne. Ampak, če tega signala ne bomo poslali zdaj, se, spomni, se spomnimo, kaj se je zgodilo v zvezi z teritorijalno razsežnostjo. Naš odbor je dal pač za misli na mizo in komisija je potem vključila v a, eh, pogodbe. Glede sinergij eh, skladov smo kot parlament sestavili besedilo se iz tem, ki ga je potem svet prevzel, zakaj ne bi torej dali teh zamisli na mizo? Sam bom povedal pač, eh, kje sem podal ta ustni amandma v glasovalni seznam in prosim za vašo podporo. Hvala. Thank you. Thank you Najlepša hvala za ta podaljšek razprave. Zdaj pa bomo začeli z glasovanjem. Najprej Evropski sklad za strateške naložbe, poročevalec je gospod Van Nisteroj. Začeli bomo s kompromisom številka ena. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Sprejeto? Amadma 86, kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Nadaljujemo. Amandma 92. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis številka 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Kompromis številka 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 4. Ločeno glasovanje. Najprej glasujemo v prvem delu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 4. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Nadaljujemo. Amadma številka 105. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amadma številka 110 v dveh delih glasujemo najprej prvi del. Glasujemo samo v prvem delu, kdo je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Nadaljujemo. Amandma 115. Kdo je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Imam na številke 116. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma 117. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Nadaljujemo kompromis številka 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Amandma številka 102, drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Tretji del. Tretji del amandma je 102. Louisa. Pardon. Okay, what is what they report? Dobro, no, kar so mi povedali, da je prišlo do sprememb. Spremembe so bile poslane, poslane vsem uh, političnim skupinam včeraj, verjetno včeraj pozno zvečer zelo pozno zvečer. Tako da je prišlo do določenih sprememb. Zanima me, če politične skupine potrebujete nekaj časa, da se posvetujete. Imamo namreč tretji del. Ali lahko, prosim, razložite, o čem eh, glasujemo? Mislim, da sem imela samo zadnji seznam, predsednica. Tr za tretji del gre. Za tretji del amadmaja 102. gre za tretji odstavek. Te spremembe so bile poslane včeraj pozno zvečer. Še enkrat torej glasujemo o tretjem delu amandmaja 102. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? Nadaljujemo amandma 131. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? Amandma 132. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Nadaljujemo. Amandma 133. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma 134. Pardon. Amandma 135. Amandma 135. Kdo je za? proti. Vzdržanje zavrnjeno. Nadaljujemo s kompromisom številka 6. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Nadaljujemo amandma 150. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Amandma 154. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Nadaljujemo s kompromisom številka 7, prvi del. Ločeno glasovanje imamo tole. V dveh delih, v treh delih bomo glasovali. No, ne, v dveh delih, v dveh delih. Najprej glasujemo o prvem delu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti. Proti? Zdržani? Sprejeto? Nadaljujemo. Amandma 156. Kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo morali preveriti. prosim, glasujte. Glasovanje je konec. Dva glasova preveč imamo stre, skupine SD. Torej glasovanje je konec. Glasovali bomo še enkrat. Spomnim naj vas, da imamo nadomestne člane v dvorani, tako da prosim, da ne glasujete. Preštejte in glasujte na podlagi tega. Torej, še enkrat glasujemo o amandmaju 156. Elektronsko bomo glasovali, glasovanje je odprto. Glasovanje je konec. Dobro. 37 zadanih glasov, 17 za, 18 proti, kar pomeni, da smo amandma sprejeli. Gremo naprej, amandma 157. Kdo je za? Kdo je za? 157 proti vzdržani, bomo tudi to morali preveriti. Elektronsko bomo preverili, začnimo glasovati. Glasovanje je konec. Isti rezultat kot prej, 20 za 19 proti. kar pomeni, da smo amandma potrdili. Amandma 158. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Jasno je, da je amandma zavrnjen. Amandma 14. Držite, amandma 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Moramo preveriti. Amandma številka 14. Glasujemo. Glasovanje je konec. 24 za, 15 proti. Amandma je sprejet. Nadaljujemo, amandma številka 15. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Nadaljujemo, amandma 165. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Nadaljujemo z 166, ne. Dobro, ne, gremo naprej na amandma 16. Kdo je za? Amandma številka 16, proti. Vzdržani. Zavrnjen. 17. amandma. Za. Proti. Vzdržani. Bomo morali preveriti. Torej, glasujemo amandma številka 17. Glasujemo. glasovanje je konec. dvaindvajset za sedemnajst proti kar pomeni da je amandma sprejet nadaljevali bomo s kompromisom številka osem kdo je za proti vzdržanje sprejeto ima številka 20, kdo je za, proti, vzdržanim, zavrnjeno. Kompromis številka 9, kdo je za, proti, vzdržanim, sprejeto. Kompromis številka 10, kdo je za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka 30. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Kompromis številka 11. Za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto na amandma Žirika 31? Ne, ni aktualen, dobro. Ker nismo ja, sprejeli amandmaja 86, odpade tudi amandmaja 31. Torej, amandma Žirika 31 ni več aktualen, zato ker nismo podprli 86. Gremo na kompromis Žirika 12, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Amandma številka 43 za. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Kompromis številka 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. kompromis številka 14. Najprej bomo glasovali o prvem delu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo za amandmaja številka 55. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Moramo preveriti. Elektronsko glasovanje, amandma številka 55, glasujmo. Glasovanje je konec. 24 za in 15 proti. Amandma je sprejet. Nadaljujemo. Za amandma je še veka 59. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromis številka 15. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis številka 16. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Nadaljujemo amandma številka 66. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto zavrnjen. Nadaljujemo kompromis številka 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma številka 70. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Moramo preveriti. Torej, amandma številka 70. Glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. Glasovanje je konec. Devetnajst za in dvajset proti. Amandma je zavrnjen. Nadaljevali bomo amandma številka 71. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? Amadma številka 72, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? 73. amandma. Želite preveriti? Ja, v zvezi s 75 imamo na eno komentar. Ampak glasujemo glede um, 73. amandmaja, pravi predsednica, kasneje pa se bomo lotili še 75. amandmaja. Torej smo pri amandmaju številka 73, tam imamo uh, ustni amandma. Je kakšen ugovor? Ne? Dobro. Glasujemo o 73 amandmajev, ki vključuje tudi to ustno spremembo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo. Amandma številka 74. A, pardon. Lotili se bomo 75. amandmaja. Amandma številka 75, torej. Um, imamo prošnjo za ustno spremembo. Je kdo proti ustni spremembi? Ja, posem razumem, kaj je povedal eh, poročevalec na začetku. Ampak eh, rezerva za uspešnost je nacionalna volnica v sklopu kohezijske politike. In zaradi časovnih omejitev bi želela poročevalca prositi, da sprejme ustni amandma na ta ustni amandma. Če smem, bi kar prebrala zelo preprosta amandma. In sicer pozovemo komisijo, da zagotovi proračunsko pristojnost v kontekstu umestnega pregleda večletnega finančnega okvira, zato da bi preušili ali obstajajo možnosti, da preusmerimo financiranje na evropskih jamstev iz a, programov, a, kot so a, obzore 2020 in inštrument za povezovanje Evrope. Ta mandma gre v podobno smer, ampak ne ustvarja te težave, da bi pač mi kot odbor regiji prosili za znišenje kohezijskih eh, sredstev. Tako da upam, da bo lahko odbor potrdil ta predlog. Odbor.

malce moramo biti potrpežljivi in počakati um, na odziv gospoda Van Nistelrooja na ta predlog spremembe. Ja, želite kaj dodati? So, let, ah, let, uh, just, uh, just, uh, Damo besedo gospodu Van Nistelrooju. Ja, ravno kar sem dobil to besedilo in odkrito povedano. Odkrito povedano je to besedilo izjemno odprt pristop, imamo pač vse možnosti, v okviru umestnega pregleda, kar je povezano tudi eh, z jamstvi v okviru cefa in obzorja. Malce škoda pa je, da v tem besedilu rezerve za uspešnost eh, ne omenjamo eksplicitno. Bi pa gospod Krel prosil, ali bomo v tej razpravi potem kasneje vključili to rezervo za uspešnost, kot sem omenil, z vsemi omejitvami in tako naprej. In če bomo imeli to sporočilo z Evropsko komisijo, mora biti to vključeno tudi z rezervo za uspešnost. Ne, verjetno se zna pojaviti še kaj drugega, ampak te, s to formulacijo ne izključujete rezerve za uspešnost. Ne? Ne, ne izključujemo, zato ker piše, da bo komisija ponudila nekaj in verjetno ne samo iz uh, CEFA in obzore 2020, da ne bo financiranje, financiranje prihajalo samo za, od, iz teh dveh programov, pa tudi iz drugih verov. Dobro, moram reči, da vaš poročevalec ni najbolj zadovoljen človek na svetu trenutno. Ampak te zamisli lahko damo potem zopet obrnavo kasneje in v tem izrednem postopku lahko pač sprejmem ta kompromisni predlog v luči povedanega. Ja, najlepša hvala. Zelo pomembno je, da gredo pač kompromisi v to isto smer, zato ker bomo imeli še enkrat možnost, da se o tem pogovorimo kasneje s komisijo, ko bo komisija predstavila pregled vseh opcij, ki bodo vključevale tudi rezervo za uspešnost. Dobro? Dobro, zdaj imamo samo en, eno ustno spremembo. Vi to sprejemate? Dobro. Gospa Vana? Ja, želeli bi to besedilo v pisni obliki. To je bistveno vprašanje za našo politično skupino in pravzaprav bo naše glasovanje odvisno od te konkretne formulacije. A želite nekaj več časa, da preučite zadevo? Really in, in vote, so. Dobro, mislim, da je to zares tisti krucijalni trenutek v glasovanju. We can have one minute. Yes, you have one minute to... No, imate minutko, da preučite to besedilo. Okay. Thank you. One minute. Dobro. Minutka je minila. Prosim, da zasedete svoje mesta, da nadaljujemo z glasovanjem. Do we have any other problems? No, just so še kakšne druge težave? Ne, samo disciplinske. Prosim, kolegi. Okay, thank you. Thank you everybody. We Dobro, hvala vsem. Predlog, ustni predlog spremembe imamo. Ali je kdo proti ustnemu predlogu? Ne, dobro. Hvala. Torej, glasujemo o predlogu 75 skupaj z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. Ustni predlog je sprejet. Sedaj gremo na predlog 76. Kdo je za? Proti? Preveriti moramo. Predlog spremembe 76. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 18 glasov za in 21 proti. 76 je torej zavrnjen. Predlog 77. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromisni predlog 18 da je za, proti, vzdržani, sprejet. Pojdimo na predlog 81. Kdo je za, proti, vzdržani, preveriti moramo. Elektronsko preverjamo predlog spremembe 81. Glasujemo. Prosim, glasujte.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 Okay. I can we repeat? Can we? It is. It will be. E- Enostavneje bo, če ponovimo glasovanje. Torej, zanemarili bomo prejšnjo glasovanje in ponovili bomo elektronsko glasovanje o predlogu 81. Glasujemo. Prosim, glasujte. The vote is closed. Konec glasovanja. Pa si pogledamo rezultate. Predlog 81 je torej sprejet. Predlog spremembe 82. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. 48 oziroma 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prehajamo na končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Glasujte. Konec glasovanja. 32 glasov za in 6 glasov proti. Najlepša hvala poročevalcu in najlepša hvala vsem in najlepša hvala za kompromise. So, the next vote. Naslednje glasovanje je predlog spremembe proračuna številka 1. Evropski sklad za strateške naložbe. Poročevala se je gospod Van Nistelrooy. Ni pripomp. Nadaljujemo z glasovanjem. Predlog spremembe ena, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog dva. je bil umaknjen zaradi prvega predloga spremembe. Tako da gremo na predlog 3. Amandma 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 4. Je brezpredmeten. 5. Pa je naslednji je za. Predlog spremembe 5. Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 6. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Preverimo. Preverjamo predlog spremembe 6. Glasujemo prosim, sedaj oddajte glasove. The vote is closed. Konec glasovanja. Devetnajst glasov za in dvajset glasov proti, kar pomeni, da je predlog zavrnjen. Predlog sedem, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet. Predlog 10. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 14. Z ustnim predlogom spremembe. Ali je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne. Glasujemo torej o 14. predlogu spremembe skupaj z ustnim predlogom. Kdo je za? Proti vzdržani, prejeto. Sledi še končno glasovanje. Prosim, da glasujete elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Trideset glasov za, pet glasov proti. Poročilo je sprejeto. Najlepša hvala poročevalcu. Dobro ste opravili svoje delo. Naslednje glasovanje je glasovanje o spremembi uredbe. 1311 iz leta 2013 o večletnem finančnem okviru za določeno obdobje. Samo je eno glasovanje imamo, tako da glasujemo o besedilu v celoti elektronsko. Glasujemo. Vote now. Close the vote. Konec glasovanja. 39 glasov za. Najlepša hvala. Naslednje glasovanje. Gre za predlog spremembe proračuna številka 2. Ni pripomp in začenjamo s predlogom spremembe 1. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 3. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Predlog 3. Proti. Vzdržani. Preverimo. Preverimo predlog spremembe 3. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Osemnajst glasov za, dvajset glasov proti. Amandma tri je zavrnjen kompromisni predlog 1. Glasovanje po delih. V dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Se opravičujem, pozabite na tole glasovanje. Nisem prebrala, kar je zapisano na strani Imamo torej ustni predlog spremembe. Zanima me, ali je kdo proti temu predlogu. Ne, kar pomeni, da glasujemo najprej v prvem delu kompromisnega predloga ena skupaj z ustnim predlogom. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? opravičujem, jaz se bom zdržala. Sprejeto. Drugi del kompromisnega predloga 1. Prosim, prižgite mikrofon. Ne vem, kako lahko sprejmemo prvi del brez formulacije o mm, goljofijah, na to pa v drugem delu pravzaprav izglasujemo enako formulacijo. Prvi del je brez te formulacije in drugi del pa ravno vsebuje prav to formulacijo. Ah, tu gre za dva dela, glasovanje v dveh delih, zato je mm, morda pomembno, da gre za podobno formulacijo, ampak v dveh različnih delih odstavka. Tako da sedaj glasujemo o drugem delu kompromisnega predloga 1. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Pojdimo na predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? Predlog 5. Glasovanje v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Sem mislila, da se predlog spremembe 5 eh, vključuje tudi v kompromisni predlog 1 in da zato ni potrebno glasovati o tem. Se pravi, čujem. Sorry, you're right. Ja, ja, prav imate. Napačni glasovalni seznam imam pred seboj predlog spremembe 6, 7 in 8. Vsi ti predlogi sprememb so brezpredmetni, ker smo sprejeli kompromisni predlog 1. Predlog spremembe 9. Je bil umaknjen? Je bil ta predlog umaknjen? Dobro potem pa kompromisni predlog 2. Dobro, ta glasovalni seznam je dokaj kratek. Kompromisni predlog 2, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromisni predlog 2 je sprejet. Sedaj gremo na predlog spremembe 12. Tu imamo prošlo za ustni predlog spremembe. Je kdo proti ustnemu predlogu? Ne. Glasujemo torej o predlogu spremembe 12 skupaj z ustnim predlogom. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa prehajamo na končno glasovanje prosim glasujte elektronsko. Glasujemo. Is open. Sedaj glasujemo. Vote now. Glasujte. The vote is closed. Konec glasovanja. Najlepša hvala. 37 glasov za in nobenega glasu proti. Najlepša hvala. Nas čaka še kaj glasovanj? Ne. Dobro, izvrstno. Seveda, gospod Boštinaru. Spoštovana predsednica, spoštovani, spoštovani kolegi, vsem se lahko samo zahvalim za sodelovanje in za prispevke. To je šlo za hitri postopek in uspelo nam je zadeve sprejeti zelo hitro, tako da res še enkrat eh, kolegom najlepša hvala. Hvala. Tudi sama bi se rada zahvalila za prispevke. To delo je bilo zelo obsežno, zelo v kratkem času, tako da hvala za dobro upravljeno delo in hvala vsem članom odbora. Tako. Sedaj pa nadaljujemo z izmenjavo mnen o evropskih strukturnih in investicijskih skladih ter eh, dobrim gospodarskim upravljanjem. Tu gre za smernice za izvajanje 23. člena uredbe o skupnih določbah. Naš poročevalec je gospod Blanko Lopez, tudi poročevalci v senci so na voljo in predstavniki komisije, ki bodo prispevali k naši razpravi. Gospa Lop, gospod Lopez, beseda je vaša. In prosim vas, da če odhajate iz dvorane, da ste tihi, tako da lahko nadaljujemo z delom. Gospod Lopes, izvolite. Najlepša hvala, predsednica. Res je, to je prva izmenjava mnen o tem poročilu, ko gre za smernice glede sprejem, sprejem, sprejemanja makroekonomskega pogojevanja v navezavi na 23. člen uredbe o skupnih določbah. Tisti člani, ki so bili člani tudi v parlamenta tudi v prejšnjem sklicu, veste, da je makroekonomsko pogojevanje najbolj sporen element uredbe o skupnih določbah v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Gospod Van Nistelrooy, je sodeloval tudi z drugimi poročevalci iz vrst socialistov in eh, predlog socialistov in ELS je bil, da bi se člen 23 eh, uredbe o skupnih določbah popolnoma črtal. Takšno je bilo takrat starišče SND in ELS. In če si pogledamo predloge sprememb, ki so bili predloženi na zadnjem plenarnem zasedanju, vidimo, da so amadmaji GUE in tudi amadmaji skupine zelenih predlagali črtanje člena 23. Tako da pri členu 23 lahko na podlagi prejšnjih razprav v parlamentu sklenemo, da je pravzaprav bil cel parlament eh, proti temu členu. Ampak o predlogih sprememb se ni glasovala, ker um, poročevalci sicer morda boljše poznajo ta postopek, ampak. Um, svet um, in komisija sta sprejela besedilo v prvi obravnavi in zaradi tega je člen 23 na koncu bil vključen um, v besedilo. Člen je sedaj zapisan črno na belem. In lahko si predstavljamo, da bi komisija in svet nasprotovala predlogu za črtanje člena 23. Morda bi tisti, ki so bili takrat uh, prisotni, pri teh posvetovanjih nas obvestili o tem, kako je bilo na trialogu. Vsekakor pa je makroekonomsko pogojevanje sedaj vključeno v uredbo o skupnih določbah in žal tega prek um, poročila na lastno pobudo ne moremo spremeniti. Lahko pa zagotovimo, da se ta določba izvaja na najbolj razumen in uravnotežen način. Treba je spostaviti tudi smernice komisije, ki se jih dotikamo v tem poročilu, se nanašajo na prvi del 23. člena, ko gre za reprogramiranje strukturnih skladov in naložb, ne pa na drugi del 23. člena, ki se nanaša na začasno zaustavitev financiranja. Nedavno sem imel priložnost spregovoriti s številnimi člani tega odbora, spregovoril sem tudi s poročevalci v senci, tako da sem seznanjen z njihovimi glavnimi pomisliki. Prav tako sem bil v stiku s predstavniki komisije, ki so pristojni za to področje in poleg tega sem se sestal tudi s predstavniki odbora regije, ne samo s predstavniki komisije tako da tudi poročevalec odbora a, regiji nam bo pomagal pri sprejemanju tega zaseja do maja. Vas prosim torej, da preberete poročilo oziroma mnenje poročevalca iz odbora regiji. Mislim, da smo vsi zaskrbljeni nad praktičnimi posledicami reprogramiranja sredstev in skladov in um, morebitnih stroškov in upravnih bremen, do katerih bi zaradi tega lahko prišlo. Mislim, da vse nas skrbijo posledice ko gre predvsem za ravn um, upravljanja pod um, vladno ravnjo, ko gre za regionalno in lokalno raven, pa tudi skrbijo nas um, vidiki transparentnosti. Makroekonomsko pogojevanje bi moralo zagotoviti si prizadevati za bolj učinkovito kohezijsko politiko. Tega po mojem mnenju ne moremo uporabiti za to, da bi izključili tiste regije, ki so ravno najbolj zadolžene in ki zaradi svojega poslovnega cikla ne morejo zagotoviti črpanja sredstev iz, iz investicijskih skladov zaradi lastne gospodarsko-socialne situacije. Ne bi želeli, da bi se izvajanje programov za državljane zaustavilo na račun stroškov za reprogramiranje. Tega si ne želimo, da bi jim osrednja vlada naložila blokiranje teh programov. Radi bi se izognili ponovni centralizaciji, tako da govorimo o upravljanju na več ravneh. Partnerstva so zelo pomembna v kontekstu kohezijske politike skrbi me tudi način vključevanja parlamenta v celoten postopek. Zaskrbljen sem nad vključevanjem naše institucije v to delo. Mi smo pristojni tudi za ustrezno izvajanje makroekonomskega pogojevanja, tako da v tem poročil, poročilu se bom predvsem eh, osredotočil na ulogo parlamenta v tem postopku, pravico do pregleda. Ne bom se sedaj spuščal vse podrobnosti, sem pa pripravil oziroma pripravljam dokaj odprto poročilo, tako da so dobrodošli predlogi poročevalcev v senci in tudi drugih članov. V dveh tednih moram poslati besedilo v prevod, tako da bom lahko obravnavali maja osnutek poročila in ga izglesovali junija, potem, ko bo potekal krok rok za uložitev um, pripomb. Upam, da boste vsi podali svoje pripombe in veselim se prispevkov, predvsem tistih, ki so že imeli s katerimi sem že imel priložnost pregovoriti. Veselim se um, koristne izmenjave mnenj in rad bi našel skupni imenovalec. Mislim, da se bom prizadeval za največji konsens v okviru odbora pri tem poročilu. Če želimo to doseči, bi rad eh, slišal različna mnenja z vaše strani, ki jih bom upam, da lahko unesel v konsensu to poročilo. Lopez, uh... Najlepša hvala, gospod Lopez. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci. Gospod Polčak, beseda je vaša. Eh, Dekuji za slovo. <clears throat> ja, eh, se potvrditi eh, slova. Hvala. Rad bi se pridružil temu, kar je rekel poročevalec. Upoštevam tudi kontekst, ki ga je samo pisal pri 23. členu. To, kar ste povedali, drži. Seveda si bo Evropski parlament prizadeval za to, da najde kompromis. Zato bomo poskušali na ustrezen način vključiti tudi ta člen v uredbo o skupnih določbah. Ampak um, manevrski prostor za Evropski parlament se je močno zmanjšal in tudi za odbor regije. Skupaj z odborom regije menimo, da bi člen 23 lahko nesorazmerno vplival eh, na regionalne in lokalne oblasti. Šesto poročilo o kohezijskih vidikih namreč govori o visoki stopni zadolženosti. V poročilu lahko preberemo, da ima to tudi negativne posledice na te ravni upravljanja. Prav tako se strinjam z odborom regiji, ko pravi, da gre pri teh smernicah, pri teh smernicah na nekaterih mestih prav samo za reformulacijo izvornega besedila, da smernice ne vnašajo dodatne jasnosti. Zato menim, da bi morale biti smernice bolje opredeljene Prav tako bi morali bolj spoštovati načelo predvidljivosti. Tako ne bo prišlo do možnosti za obhajanja. Evropski parlament bi moral opraviti nalogo oziroma nalogo, ki jo, za katero menijo tudi drugi akteri, da jo bo opravil. To moramo opraviti skupaj z odborom regije. Zagotoviti bi morali torej ustrezno interpretacijo člena 23. Glede prvega dela 23. člena, torej zahtevka za reprogramiranje, Menim, da bi z upravnega vidika to bilo dokaj težavno, to bi nam naložilo dodatna upravna bremena. Besedilo ne navaja jasno, ali so kriteriji izčrpni, ali pa gre morda za odprt seznam. Nekatere določbe v tem predlogu pa tudi niso smiselne. Naprimer, komisija pravi, da zahtevo za reprogramiranje lahko poda samo v letu 2015 oziroma lahko začne te zahtevke podajati v letu 2015. In to ni smiselno. Naj povdarim tudi, da bi morali Evropski parlament um, seveda vključiti v ta postopek. Um, parlament bi moral izvajati demokratični nadzor v tem postopku. 15. odstavek bi moral biti tudi bolj natančno zapisan, naprimer, komisijo bi morali obvezati, da ustrezno obvešča o vsem tudi Evropski parlament. To določbo bi morali še bolj povdariti, tako da bo imel parlament priložnost eh, odigrati svojo vlogo. To je nov instrument, to je nov močen instrument, nimamo pa na voljo smernic, kako ga uporabljati. Zato bi morali te smernice bolje doreči in izpiliti. Kolege, kolegom bi na tem mestu rad zastavil vprašanje. Naprimer, kako naj komisija postopa v primeru Grčije ali Francije, ko gre za makroekonomsko pogojevanje? Tudi to je vprašanje, o katerem moramo vsi razmisliti. Kakšen naj bi bil torej primeren pri postopek um, za komisijo v tem primeru? Prav tako se sprašujem, kako bi na ta postopek lahko vplivalo politično razmišljanje. To so torej, maše pripo, to so torej moje pripombe in hvala poročevalcu za sodelovanje. Hvala lepa. Gospod Tomašič, želite besedo? Ja, dobro ekonomsko upravljanje je ključno za uspešno izvajanje kosijske politike, pa tudi za pozitivni učinek na gospodarstvo držav članice in regije podpiram premembo gospodarskega upravljanja kot odgovor na gospodarsko in finančno krizo in s ciljem krepitve učinkovitosti eh, potrošnje v EU v pogojih eh, javnofinančnih omejitev in z namenom odkrivanja, preprečevanja in izboljšanja problematičnih gospodarskih trendov, kot so prekomerni državno, državni eh, primankljaj ali prekomerna višina javnega dolga, ki lahko ovira gospodarsko rast v skladu s eh, uredbami iz 2013 se krepi povezava med kohezijsko politiko in gospodarskim upravljanjem EU z zahtevo potem, da se programe po potrebi spremeni tako, da upoštevajo tudi nacionalne reformne programe in ustrezna priporočila za posamezne države in tudi krepitev ukrepov, s katerimi se zagotavlja, da evropski strukturni in investicijski skladi podpirajo trdne temelje gospodarske politike. Zavedam se pomena eh, dobre gospodarskega upravljanja, ampak menim, da je ključno, da se ne izvaja nepremišljeno reprogramiranje, ker to lahko zmanjša verodostojnost sklepnjenih sporazumov o partnerstvu. Priporočile za posamezne države se vsako leto aktualizirajo. Temeljni izzivi držav članic so dolgoročne navarave in se ne spreminjajo vsako leto. Zato bi komisija eh, morala zelo previdno uporabljati svoje eh, pristojnosti za reprogramiranje in bi morali dati prednost eh, drugim ukrepom pred reprogramiranjem. Prav tako je pomembno izpostaviti, da se z reprogramiranjem lahko neupravičeno kaznuje lokalne in regionalne oblasti, saj te niso odgovorne za prekomeren nacionalni javni dolg, saj so glede na sistem obvezane k uravnoteženemu izvajanju proračuna. Hvala. Hvala lepa, gospoda Rena ne vidim. Gospod Van Miltenburg. Hvala lepa, gospa predsedujoča, bom kratek, saj nadomeščam našega poročevalca v senci na to temo, torej Olja Rena. Tu torej gre za jasno in pregledno ekonomsko upravljanje programov in, eh, in gre tudi za ustrezno upravljanje makroekonomskega pogojevanja. Po našem mnenju so te smernice komisije zelo dober prvi korak. Ostaja pa eh, še nekaj in sicer kot eh, Evropski parlament želimo biti obveščeni o tem, kar se dogaja. Tudi druge moramo obveščati o odločitvah, ki jih mi sprejemamo. Kar zadeva tudi zamrznitev plačil med drugim. To torej je zelo pomembna eh, točka in v praksi bomo pač videli, kako se bodo stvari razvile naprej, kajti treba je pač počakati, da vidimo, kako se bodo stvari dejansko izpeljale. Imamo že smernice moramo pa zdaj videti, kako se bodo stvari dejansko v praksi izkazale. Ves čas moramo spremljati stanje, ampak kot rečeno, tu gre za smernice in pomemben je strukturiran dialog z Evropsko komisijo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Andersen. Hvala lepa. Kot veste, je Evropski parlament še kako nasprotoval uvedbi makroekonomskega pogojevanja v kohezijski politiki iz številnih razlogov, ki jih mislim, da ni treba vseh tu na tem mestu ponovno izpostavljati. Z vidika naše stranke Sinn Fein, eh, lahko povem, da je naše nasprotovanje eh, makroekonomskemu pogojevanju predvsem pogojeno z odpravo ekonomske soverenosti naše države saj je to ekonomsko odločanje odmika od držav članic v roke komisije. Podporniki makroekonomskega pogajanja ustrajajo, da bomo na ta način maksimirali učinek skladov iz evropskih strukturnih eh, skladov. Ampak eh, po našem mnenju to samo stvari še omejuje. Eden od načinov, kako omejiti te omejitve, je, da omejimo financiranje eh, držav članic tega sklada eh, v smislu, da se to upošteva v kalkulaciji javno-finančnega primankljaja in na tam, če bi lahko sprostili javne investicije. Komisija, če tako tako izključuje prispevke držav članic v Junkerev načrt, da bi na ta način države članice spodbudili k namenjanju sredstva investicijam. Pomembno je torej, da zagotovimo podporo državam članicam za več javnih investicij v regijah. Na, v mojem volilnem okrožju nasprotujemo to vrstnim eh, ukrepom. To je stališče tudi Dublina in to je naše stališče tudi tu v Bruslju. In zato menim, da moramo omejiti učinek makroekonomskega pogojevanja na ravni EU. Poročilo našega odbora mora prav tako obravnavati resne pomisleke okrog tega, kaj utegne pomeniti zamrznitev še posebej za šipkejše regije države članice, ki so v veliki meri odvisne od eh, teh sredstev. Tiste države, ki bodo morale reprogramirati svoje partnerske sporazume, bodo tako ali tako tiste, ki se že soočajo z resnimi družbenimi mm, oziroma socialnimi in ekonomskimi težavami in zamrznitev plačil lahko stvari samo še poslabše in prepričana sem, da to nekaj, če mora se želi ta odbor ogniti. Hvala lepa. Gospod Rope, želite besedo? Ne? Dobro. Gospod Maletič. Hvala lepa. Mislim, da je to izredno pomembno in izredno kompleksno vprašanje in eh, si resnično zasluži polno pozornost nas vseh. Kot prvo, ne moremo uveljavljati pristopa ali rešitve z enim samim pristopom, kajti imamo različne situacije v različnih državah članicah. Nekatere države imajo nacionalne operativne programe, druge so pripravili regionalne operativne programe. In to je jasno že iz samega števila operativnih programov. Nekatere države so predložile enega ali dva, spet druge države pa na stotine operativnih programov. Tako da so stvari zelo raznolike. Naslednja zadeva. Vedno moramo imeti v mislih dejstvo, da ne bo regionalne rasti, če država kot celota izkazuje makro ekonomska neravnovesja in strukturne probleme. Tako da ne moramo pričakovati rast na regionalni ravni, če imamo na ravni države takšne strukturne probleme in to je tisto, s čimer se moramo soočiti in tudi to mora biti cilj kohezijske politike, da se torej sooča s temi problemi. Naš cilj mora biti tudi, da ustvarimo ugodno poslovno okolje, eh, fleksibilno in eh, varno, eh, varno trg dela in kar je pomembno, rasti prijazno javno finančno konsolidacijo. Kaj ti v številnih državah članicah vidimo, da ravno zaradi vseh teh različnih inštrumentov, zaradi uh, hudih ukrepov za javno finančno konsolidacijo, kohezijska politika in implementacija projektov uh, nazaduje in je v nevarnosti. In zaradi tega moramo poskušati najti dobre rešitve za uporabo kohezijske politike z namenom reševanja problemov gospodarskega upravljanja. Komisija pa mora imeti v mislih tudi to, da ni možno imeti ene same rešitve za celotno EU, kajti razmere se zelo razlikujejo od države do države. Če tu hočemo torej biti uspešni s tem inštrumentom, s temi smernicami, morajo te smernice biti enostavne, upoštevati morajo razlike med članicami EU. Prav tako pa je pomembno, da omogočajo hitro odzivanje, da se ne bomo več ustavljali in prestavljali implementacije operativnih programov v celoti, samo zaradi nekih eh, ukrepov, ki se morajo izvajati v okviru priporočil za posamezno državo. Tako da mislim, da eh, moramo to raje vključiti v neko tehnično pomoč, eh, na mesto, da spreminjamo način delovanja vseh tematskih prioritet. To mislim, da moramo vsi upoštevati in eh, v tej fazi smernice ne gredo v to smer in eh, to je torej eno od zadev, o kateri moramo razmisliti, kako zadevo narediti v praksi bolj funkcionalno. Hvala lepa, gospa Damato. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala tudi eh, kolegom za to poročilo. Gre za zelo kontroverzno tematiko, eh, o kateri smo govorili tudi v prejšnjem sklicu, tudi makropogojevanje. Nisem bila prej tu v, tem sklicu, v prejšnjem sklicu, ampak vem, da se je parlament boril proti vključitvi tega člena. V nadaljem eh, razmisliku mislim, da je ključno, da slavni člen 23 eh, skrbi in to zelo eh, večino političnih sil tu v tem zboru. Kljub temu pa komisija ne želi mm, vseh pomeriti, ampak vendarle ustraja na zamrznitvi sredstev kot eh, nekakšno ukrep ultima racijo, kar dela tudi komisar Han, eh, rekoč, da je izvajanje makropogojevanja predvideno v primerih, ko se države članice ustrajno izmikajo spoštovanju eh, makroekonomskih priporočil in zato torej to ostaje teoretičen inštrument. Ampak vendar je treba ostati pri samem načelu makropogojevanja, kajti to kaznuje regije zaradi neustreznega ravnanja države članice. To je pomemben eh, stebr strukturne politike, eh, tudi eh, subsidijarnost. In na ta način bi kaznovali regionalne lokalne oblasti, ki niso odgovorne za javnofinančni primanklaj, eh, ki je pogosto eh, posledica tudi dejstva, da so regionalni in lokalni eh, organi ustavno pravno prisiljeni k upravnateženim proračunom. Februarja 2015 eh, je že bilo eh, predstavljeno nekaj dokumentov, ki izkazujejo eh, protislovnost komisije, ki je v sporočilu iz januarja pozvala k večji fleksibilnosti, kar zadeva fleksibil, inštrument, inštrumente investicij, po drugi strani pa poziva k zamrznitvi in reprogramiranju sredstev za države članice, ki ne spoštujejo pravil ekonomskega upravljanja. V tem trenutku žal ne moramo storiti nič za to, da spremenimo določbe člene 23. Vsekakor pa lahko v našem odboru pripravimo poročilo, ki bo morda nekoliko bolj pogumno. Hvala lepa. Hvala lepa. Ne vidim drugih prošenj za besedo. Tako da besedo predajam še predstavnikom komisije. Kdo bo začel? Generalna direkcija regijo ali ekfin? No, kar odločite se sami, izvolite. Hvala lepa, regijo bo začel. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala tudi poročevalcu, poročevalcem v senci in uh, ostalim govornikom, ki smo jim prisluhnili. Naj začnem najprej z tem, da opredelim kontekst, zakaj je komisija sploh objavila te spernice podprem teh smernic izhaja iz izjave, ki je bila objavljena v uradnem listu EU, v katerem se je komisija zavezala k objavi smernic za pojasnitev več vprašanj vezanih na tako imenovani prvi del še 23, torej odstavke 1 do 6. To je prva stvar, ki bi jo rad izpostavil. Smernice torej zadevajo pojasnila v zvezi z odstavki 1 do 6 člena 23. Predvsem je v tej izjavi zapisano, da naj komisija dodatno obrazloži pojem pregleda in pa vrste možnih sprememb partnerskih sporozumov in programov. Prav tako naj komisija pojasni, kaj lahko predstavlja učinkovito ukrepanje v smislu odstavka 6, torej učinkoviti ukrep za reprogramiranje na zahtevo komisije. Potem opredelitev okoliščin, ki lahko privedejo do zamrznitve plačil v primeru torej, neustreznega ukrepa na države članice in pa tudi kriterije, ki bo komisija upoštevala za opredelitev tistih programov, ki naj se zamrznejo eh, in pa tudi obseg zamrznitve. To torej toliko nekako da opredelimo kontekst smernic, ki so bile sprejete julija lani. Te smernice mislim, da obravnavajo že vrsto zadev, ki ste jih omenjali v svojih prispevkih. Prva stvar, ki pa bi jo rad razjasnil tu na tem mestu, je, da partnerski sporozumi in programi, ko se sprejmejo, morajo predstavljati odgovor na priporočila za posamezno državo in pa priporočila sveta. Tako da to mora že biti v skladu z najaktualnejšimi priporočili v zvezi z makroekonomsko politiko. To je prva stvar. In eh, to mislim, da je tudi nekako pomirjujoči element, če smem tako reči. Eh, namreč, da iz tega naslova programov ne bo potrebno spreminjati vsaj ne na kratki rok, kajti tako ali tako so v skladu z ključnimi prioritetami ekonomske politike in to je tudi razlog, zakaj mimo grede uredba določa, da do reprogramiranja pride lahko le v obdobju 2015-2019, tako da je reprogramiranje za leto 2014 tako ali tako izključeno. No, te smernice izpostavljajo tudi, da bo komisija dala prednost stabilnosti na mesto stalnemu reprogramiranju, torej ravno zaradi strukturne narave te politike. To torej je tudi pomemben element, ki ga moramo upoštevati. In v primeru reprogramiranja pa bo reprogramiranje potekalo le, če komisija meni, da bo do prednosti reprogramiranja bistveno večje od morebitnega dodatnega upravnega bremena, ki ga pomeni reprogramiranje. Tako da tudi to je pomemben vidik. V vsakem primeru pa bo komisija skušala ohranjati število spremenjenih, reprogramiranih programov na uh, minimumu. Rečeno je bilo, da je veliko razlik med eh, članicami, da imamo članice, kjer se izvajajo reforme, spet druge države članice mm, imajo več operativnih programov, nekateri samo enega. Bistvo pa je, da želimo stvari ohraniti na kar se da enostavni ravni. Razlog za to raznolikost med državami članicami pa je tudi razlog, zakaj ne moremo v smernicah obravnavati čisto vsake konkretne zadeve. Rekli ste, zadeve izgleda presplošno in da je težko natančno razumeti, kako se bo komisija lotevala odločitev o reprogramiranju. Ampak treba je vedeti, da se je zakonodajalec odločil, da določena pooblastila s tem v zvezi prenese na komisijo. To kot prvo. Kot drugo, glede na eh, visoko stopno raznolikosti med članicami, te smernice seveda ne more obravnavati čisto vsakega vprašanja in uravnilovka tu pač ne funkcionira. Glede pregleda in eh, prst amandmajev, Tu naj povdarim, da bo komisija, če bo šlo za neko priporočilo sveta ali priporočila za državo, ki zahteva spremembo, bo komisija posredovala to svojo zahtevo najkasneje štiri mesece po eh, sprejetju eh, posamečnih priporočil za državo ali pa priporočil sveta in obenem mora biti ta predlog komisije tudi ustrezno utemeljen kar pomeni, da bo tam zapisano, kaj je tista minimalna vsebina sprememb, ki jih mora država članica sprejeti, eh, tudi sprememba eh, v višini sredstev. Prav tako pa bo komisija opredelila tiste programe, ki jih je potrebno okrepiti, kajti CSR, torej priporočila za državo, vključujejo le omejen nabor ukrepov in komisija bo izpostavile tiste ukrepe, ki jih je potrebno okrepiti, bomo pa državi članici prepustili odločitev o tem, katere programe skrčiti kot kompenzacijo za krepitev nekaterih drugih programov. To je pomembno, ker ti to mislim, da je tudi bistveno bolj v skladu z načelom subsidijarnosti. Nima smisla, da komisija eh, odloča o čisto vsakem elementu od samega začetka. V vsakem primeru pa programi, ki jih komisija razume kot kritičnega pomena, v teh, eh, pri teh programih bo komisija izredno dejala, da ne pričakuje mm, kakršnih koli krčen sredstev. V smernicah je govora tudi o tem, kaj eh, razumemo kot učinkoviti ukrepi in tudi tu je podanih več eh, elementov o tem, kaj komisija pričakuje od države članice, da bo ta vključila v svoj predlog. In na tej podlagi, na podlagi odziva države članice, potem komisija odloči, ali so vsi posamezni omenjeni elementi ustrezno upoštevani. Potem smernice obrnavajo tudi vprašanje okoliščin, ki lahko privedejo do zamrznitve sredstev, nasplošno takrat, ko ni odziva države članice, takrat komisija lahko uh, razmisli o zamrznitvi sredstev, v primeru, da pa država članica posreduje svoj predlog v neskladju s naznavom smernic, pa potem komisija odloča, ali gre dejansko za učinkovite ukrepe ali ne, če meni, da ne, potem lahko predlaga zamrznitev sredstev. Podarjam lahko, kajti v drugem delu tega odstavka je zapisano, da ima komisija diskritijsko pravico odločiti o tem, ali zamrzne plačila ali ne. No in na zadnje, smernice obravnavajo tudi kriterije za opredelitev tistih programov, ki nas je zamrznejo. V smernicah je zapisano to, da se upoštevajo tri načela, torej zamrzitev mora biti sorazmerna in učinkovita, kar pomeni, da se ta zamrznitev opredeli na najnižji možni ravni, zato da mm, to predstavlja spodbudo države članici, da se eh, loti predlogov komisije, prav tako se spoštuje načelo enake obravnave, eh, delež eh, zamrznitve kot delež BDP-ja je tudi referenčni element in upoštevati je potrebno tudi ravnanje države članice oziroma specifiko države članice in tu je govora tudi o določenih olajševalnih okoličnjah, še posebej stopnja nezaposlenosti, stopnja revščine in ali je gospodarstvo v recesiji ali ne. No in na zadnje bi rad še omenil, da je razlog, zakaj Evropski parlament ne omenja teh smernic ta, da to ni eden od elementov v tej izjavi. V izjavi je bilo zelo jasno zapisano, kaj naj komisija uh, opredeli v smernicah. V vsakem primeru pa ni nobenega dvoma, da bo komisija v polni meri spoštovala določbe člena oziroma odstavka 15, kar pomeni, da bomo parlament vse čas obveščali o izvajanju tega člena in takoj vas bomo tudi obvestili, če pride do mm, dogodka, ki sproži razmislek o možni zamrznitvi. V vsakem primeru pa smo odprti tudi za strukturni eh, dialog, vsekakor smo pripravljeni s parlamentom na strukturiran dialog o izvajanju tega člena. No in eh, na zadnje bi se rad odzval tudi na nekatere komentarje, kar zadeva upravno breme. Ja, komisija se zaveda, da vsako reprogramiranje, če tudi je na strogem minimumu, pomeni dodatno upravno breme, tako za komisijo kot za države članice, ampak to je tudi razlog, zakaj pravimo, da bo reprogramiranje sproženo le, ko bo učinek višji oziroma boljši, kot če ostanemo pri statusu quo, to moram še enkrat povdariti. Sicer pa mislim, da sem na večino zadev že odgovoril. Aha, še kar zadeva eh, zamrznitev in pa vpliv na različne ravni upravljanja države. Zamrznitev se ne zgodi zaradi obsega ekonomskih eh, težav, ampak zaradi neučinkovitega ukrepanja države članice. Torej, glavni kandidati za reprogramiranje niso nujno, ali za zamrznitev niso nujno tiste države, ki se soočajo z največjimi ekonomskimi problemi. Kajti ključni odločujoč faktor je neučinkovito ukrepanje države članice, ne pa obseg problema. In še enkrat naj povem, da bo komisija, kot so dejali nekateri, eh, oziroma omenili nekateri, bo ukrepala hitro, kajti želimo se izogniti kakršnemu koli prekrivanju preko semestrov. Torej, vsako ustrezno zahtevo naj bi rešili še preden prihodno leto svet sprejme nova priporočila. In mislim, da bo zaenkrat to vse. Hvala lepa. Thank you. Thank you for this detailed explanation. Najlepša hvala za to podrobno razlago. Še kdo? Iz generalne direkcije EPIN? Ja, izvolite. Mm -hmm. Ja, najlepša hvala, gospa predsednica, najlepša hvala tudi za vse te različne prispevke, kot je ravno kar povedal kolega iz uh, generalne direkcije Regio. Smernice pokrivajo prvi del eh, mehanizma, ta del o reprogramiranju. Zato ne želimo iti v podrobnosti v zvezi z drugim delom mehanizma, saj danes ne. Eh, bi pa vas želela spomniti na par splošnih zadev v zvezi s makroekonomsko pogojenostjo prvo kot prvo, ne gre za 23. člen, ki bi um, škodoval regijam, ampak uh, so nezdrave makroekonomske politike tiste, ki škodijo regijam. Regionalne rasti ne moremo imeti, če nimamo dobrih uh, makroekonomskih pogojev. Tudi 23. člen je ustrojen pravzaprav na izjemno previden način, upoštevali smo različne pomisleke, ki jih je izrazil Evropski parlament v postopku pogajanj. V obeh delih eh, mehanizma smo to upoštevali in tam imamo tudi um, varovalke pri pogojenosti, makroekonomski pogojenosti. Glede um, obravnave sofinanciranja v kontekstu pakta za stabilnost in rast, tudi v s tem smo slišali vprašanje. Tu bi želela spomniti na to, da je komisija zavezana k temu, da uporablja fleksibilnost, ki jo um, pakt za stabilnost in rast uh, omogoča in sicer, da upoštevamo javno, javne investicije na fiskalno odgovoren način. Zato je komisija tudi objavila sporočilo in sicer 13. januarja kjer si lahko preberete, kakšen je pristop komisije v zvezi z temi. Sicer naš, naša želja je spodbujati rast, ampak eh, na fiskalno odgovoren način. Eh, to sporočilo je zdaj predmet obravnave na relevantnih delovnih skupinah sveta, operativno pa naj bi postalo na kratek rok. Ehm, vse relevantne informacije boste tako kasneje videli v sporočilu. Najlepša hvala. naj odgovorim še sama. Za naš odbor je to poročilo izjemno pomembno, zato ker predstavlja pravzaprav nadaljevanje dela prejšnjega mandata parlamenta. Prav tako pa želimo pokazati, da je vloga parlamenta izjemno pomembna v celotnem postopku izvajanja. In da nameravamo izvesti tudi pregled sistema, ki zagotavlja um, enako izhodišče za države članice in regije za to, da dosežejo cilje v sklopu kohezijske politike. Gospod Blanko Lopes, beseda je vaša za končne komentarje. Ja, najlepša hvala, najlepša hvala vsem za povedano. ne bomo zopet obravnavali vsebine 23. člena danes, ne, zato ker to je tako in tako že vključeno v uredbo, ampak eh, zagotoviti moramo um, pravično izvajanje 23. Eh, člena, tudi razumno izvajanje 23. člena. Gre tudi za to, kakšno vlogo ima naš odbor lahko v eh, evropskem semestru in kakšno vlogo imamo lahko mi kot parlament pri uporabi um, pogojevanja, makroekonomskega pogojevanja. Um, želim se zahvaliti vsem govornikom, nekaj pa bi želel še sam povedati, kar sem omenil pravzaprav tudi že uvodoma. To, kar je bilo zdaj rečeno, no, to, kar je rekla zadnja govornica, me je malce skrbelo. In sicer zakaj? Seveda lahko pogojujemo investicije, iz uh, skladov, iz regionalnih skladov. Seveda je lahko to pogojeno, um, odvisno od uh, dobrega oziroma slabega um, makroekonomskega upravljanja. Ampak je prav, da so regije zdaj kaznovane zaradi tega, ker niso spoštovane. Um, da so kaznovane zaradi tega, ker um, pač centralna vlada ne uh, primerno izvaja določene ukrepe. Skratka, tu gre za to, da se poskušamo izogniti sankcijam kar pravzaprav samo še slabša že tako slabe gospodarske situacije. Skratka, predstavili bomo poročilo, ki bo uravnoteženo, v katerem se zavedamo, da ne postavljamo pod vprašaj nekega člena, ki je tako in tako že v uredbi in ni treba o vsebini tega člena zopet razpravljati. Zdaj gre predvsem za to, da poskušamo najti neke mehanizme, v sklopu, katerim, v sklopu katerih bo parlament postal neke vrste garant izvajanja načela pogojevanja in da v končni fazi zagotovimo pravično izvajanje tega člena. To, kar so povedali a, poročevalci v senci in a, tudi komisija, mislim, da kaže na to, da a, dosežemo neko skupno mnenje v zvezi s izvanjem tega člena. in upam, da mi bo ta konsens uspelo doseči, ko bomo o a, poročilu nasovali. Preden to poročilo tudi uradno pošljem naprej, ga bom poslal seveda še poročevalcem v senci, zato da bodo še sami lahko vključili v to poročilo pač elemente, ki jih sami ocenijo kot a, zanimive. Ja, najlepša hvala vsem za izjemno zanimive razprave v zvezi s to točko. Um, prišli smo do konca dnevnega reda za dopodanski del sestanka. Najlepša hvala vsem. Nadaljevali pa bomo v eh, sestavi koordinatorjev. Koordinatorje prosim, da ostanejo za sestanek za zaprtimi vrati. Ostali kolegi, z vami pa se vidimo pač. Um, ob treh popovdan.